Ora l'ordine del giorno reca le... Naslednja točka na popodanskem dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor za razpravo zadeva biometrične potne liste. Najprej dobi besedo gospod Koeljo, ki je pripravljalec tega vprašanja za dve minuti. Najlepša hvala, gospa Malmstrom, kolegice in kolegi. Uredba 2025 iz leta 2004 je uredba, ki predstavlja pomemben korak. Šlo je za to, da ne bi ponostavili eh, standarde, ki urejajo potne liste in eh, potovalne dokumente. Govorili smo o varnostnih eh, standardih, o biometričnih potnih listih, ki bi zagotovili večjo zanesljivost, tako da bi lahko bolje identificirali imetnika potnega lista. Ampak eh, to se ne omejuje samo na potne liste, ampak eh, gre za celoten proces od predložitve dokumentov do izstavitve potnega lista. In to je proces, ki ga moramo upoštevati. Recimo, to moramo upoštevati tudi, ko eh, zbiramo biometrične podatke potem gre za to, da se na mejnem prehodu ugotovi istovetnost imetnika. In ni smiselno, če ne bi to varnost zaostrili, če imamo še vedno določene pomankljivosti v tej verigi. Nedavno smo bili priča določenim dejstvom. 10 odstotkov francoskih potnih listov naj bi bilo ponarejenih in izstavljeni naj bi bili na podlagi ponarejenih dokumentov. Potem imamo tudi študijo nizozemske lokalne uprave, kaj izhaja iz te študije 21 odstotkov primerov so preučili in rezultati so takšni, da vzeti prstni odtisi niso dobri in da na podlagi njih ni mogoče ugotoviti istovetnosti. Seveda Evropska unija potrebuje ustrezno raven varnosti, zato moramo poskrbeti. In to je povezano tudi z potnimi listi. Potrebujemo zanesljive politike potrebujemo tudi ustrezne rešitve, ki bodo dobre in izvedljive v praksi. Najprej potrebna je ustrezna raven zaupanja, ko zbiramo biometrične podatke. Potem prsni vtisi morajo biti ustrezni, na podlagi njih moramo ugotoviti istovetnost. Vprašanje je, kaj je tukaj s starejšimi ljudmi in otroki. Potem imamo kar nekaj pomankljivosti pri eh, zbiranju podatkov, veliko napak je in raven teh napak moramo ustrezno zmanjšati. Potem usklajevanje. Mislim, eh, da moramo tudi tukaj poskrbeti za ustrezan pristop. Temu projektu smo se posvetili in tudi Evropska komisija se je potrudila, da bi prišlo do odprave pomankljivosti pri identifikaciji oziroma ugotavljanju istovetnosti. Zato smo rekli, da potrebujemo evropski krovni sistem. Zato smo poskrbeli, Iz leta 2008 prihaja prenovljena uredba in po treh letih eh, je Evropska komisija pripravila kar nekaj študij. Upam, da je Evropska komisija dobila tudi rezultate, ki nam jih bo sedaj predstavila. Evropsko komisarko sprašujem, ali ste že dobili ustrezne rezultate te študije, če je temu tako, ali Evropska eh, komisija pripravlja nov predlog na to temo. Najlepša hvala. Gosp gospod Enču za dve minuti. Najlepša hvala, spoštovana gospa komisarka. Upoštevati moramo število ponarejenih potnih listov. Zakaj se je to zgodilo? Zato, ker nismo bili dovolj pozorni, eh, ko smo pripravljali in izstavljali te potne liste in to je ugotovilo tudi poročilo iz leta 2008. Ravno zato potrebujemo ustrezno raven varnosti in eh, to ne bo dobro, če zbiranje podatkov ne bo zanesljivo in ustrezno. Mislim, da je zelo veliko podatkov, ki niso zanesljivi. Tukaj so resni pomisliki, to recimo velja za otroke, potem pa tudi izvorni oziroma izhodiščni dokumenti, ki so podlaga za izdajo potnih listov. Tudi tukaj so določene pomankljivosti. Ravno zato si lahko zastavljamo naslednje vprašanje. Ali so posledično potni listi dovolj varni, če so že tisti izhodični dokumenti ponarejeni? Potem Odpraviti moramo pomankljivosti v celotni veriki izdajanja dokumentov. Najpomembnejše, po mojem mnenju, bi bilo, da bi zelo dobro in ustrezno preverili tiste dokumente, ki so osnova za pridobitev potnega lista. Ampak deset različnih dokumentov imamo, ki so lahko osnova za izdajo potnega lista. Zato so te varnostne značilnosti zelo vprašljive. Dva vidika sta tukaj bistvena. Po eni strani velja, da moramo pravzaprav omejiti eh, število izhodiščnih osebnih dokumentov, ki so podlaga za izdajo potnega lista, istočasno pa moramo zagotoviti večjo raven varnosti. Pa še eno možnost imamo, namreč harmonizacija na ravni Evropske unije, ko govorimo o nacionalnih sistemih identifikacije in ugotavljanja istovetnosti. To je pomembno tako za izhodiščne dokumente, kot tudi potovalne dokumente, ki jih uporabljamo v Evropski uniji. Ob koncu naj vas opomnim še na eno stvar. Potrebujemo poglobljeno študijo, vprašati se moramo, kaj je z celotno varnostjo celotnega ciklusa izdaje potnih listin in dokumentov. To bo bistveno eh, za prihodnost. Grazie. Um, Un'altra autrice, l'onorevole Ernst. Vielen Dank. Najlepša hvala. Ja, ko govorimo o nedavni uredbi iz leta 2009, smo rekli, da bi morali imeti ponovni pregled, da naj se pripravi študija in takrat je to naša politična skupina podprla. Zakaj? Ker smo imeli resne pomisleke, ko govorimo o varstvu podatkov. Sprašvali smo tudi, kaj je z biometričnimi podatki, ali so ti ustrezni v potovalnih dokumentih perfektna identifikacija, to smo pravzaprav precenjevali in eh, to so rezultati, ki se jasno kažejo. Potem v celotni verigi je veliko pomankljivosti, to se je tudi pokazalo. Kot tudi prej, moramo pri biometričnih podatkih upoštevati določene napake. In eh, pravzaprav v veliki meri je tukaj zaupanje zelo vprašljivo. To so podatki, ki se lahko spreminjajo, v mislih imam recimo otroke. Tukaj pride do določenih eh, sprememb, eh, kasneje tekom življenjske dobe. Ravno zato nam to kažejo resne študije, ki jih moramo še poglobiti. Kljub temu pa se lahko ugotavljamo, da je veliko ponarjenih dokumentov. To velja za Združeno kraljestvo in eh, videli smo, da je tukaj veliko zlorab, kar pomeni, da posledično dolgoročno lahko pride do resnih pomankljivosti. Tudi evropski standardi se razlikujejo, recimo Francija ali Nizozemska. In tukaj se vedno znova moramo zastavljati naslednje vprašanje, ali so biometrični podatki sploh koristni, če so dokumenti ponarejeni in če pride do določenih ponarejenih dokumentov v tej življenjski verigi oziroma življenjskem ciklu, potem tudi biometrični podatki ne koristijo zelo veliko. V Nemčiji smo potrebovali samo nekaj sekund, da smo videli, da je dokument ponarejen. In eh, tukaj smo videli to sekundno lepilo, tudi kamero, ki se je uporabila. Videli smo, kako v nekaj minutih eh, lahko pravzaprav negativno vplivaš na ta čip eh, in tukaj lahko pride do zlorabe oziroma ponarejenega dokumenta. Zato od Evropske komisije zahtevamo, da nam predstavi rezultate študije in pove, kaj bo storila, da se bo na to odzvala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 Hvala lepa. E, hvala, gospa predsedujoča. E, zahvaljujem se Karlosu Kuelju, da je sprožil to pomembno razpravo. Seveda, očitno je izjemno pomembno, da potne listine postanejo bolj zanesljive in na tem že, se dela že desetletje, tudi pri nas, pa v ZDA in druge. In e, tako, kriminalci pa vedno lahko najdejo slabosti v našem sistemu. In eh, tudi, naprimer, ko gre za biometrične značilnosti na vizumih in podobno. In eh, eh, vendar pa je na drugi strani tudi argument, da se ne bi smeli preveč eh, zanašati na zanesljivost eh, tega, eh, kajti dobro je lahko oziroma zanesljivo ne le v meri, v kateri je zanesljiva tehnologija, temveč tudi, ukolikor se zanesljivi sami tehniki in potem na drugi strani pa je tu še vprašanje samih prosilcev za te listine. In eh, ko se je pogajalo o kodeksu za vizume, eh, in eh, je parlament uspešno zahteval, da otrok, eh, ki so mlajši od 12 let, ne bi smeli eh, uvrstiti v to skupino zaradi nezanesljivosti, zaradi nezanesljivosti tega pristopa oziroma uporabnosti prstnih vtisov in komisija pa je Eh, odgovorila, da eh, se ni poročalo o nobenih večjih eh, problemov in se je sklicevalo na posebno študijo, ki se nanaša na uporabo čipov v potnih listih. Vendar pa je to verjetno bilo urejeno na podlagi prostovoljnih informacij držav članic. Verjetno potrebujemo celovitejšo študijo v zvezi s prstnimi otisi potem eh, tudi ocena zbiranja podatkov in eh, dokumentov, ki vključujejo tudi potne liste. Ne gre samo za potne liste, temveč tudi vizume in pa pristop eh, k jemanju prstnih vtisov v okviru teh dokumentov. Potem tudi zanesljivost, naprimer tu imamo poročilo iz leta 2010 in uh, informacije, ki govorijo o slabostih uh, tudi v ameriškem sistemu. Tudi tu še vedno, so še vedno možne uh, zlorabe oziroma goljufije. All'onorevole Keller e un'altra autrice a cui do la parola, prego. Gospa Keller, ki je tudi avtorica in ki dobi sedaj besedo. Eh, kritika, ki jo je omenila že moja kolegica, ki se nanaša na te ocene in pa na reševanje teh vprašanj v smislu eh, odgovora na našo zaskrbljenost eh, v zvezi naprimer z izdajo potnih listov, ponarejenih potnih listov in lažnih dokumentov kot v primeru Francije. Biometrični potni listi pa vključujejo tudi implikacije publikacije iz naslova temeljnih pravic. In eh, tu eh, eh, naprimer organi pregona ali pa oblasti imajo dostop do prstnih otisov, to pa je nekaj, kar predstavlja zelo občutljive podatke. Tega naj bi nikjer puščali. In vse to odpira tudi vprašanja, ali je, to, ali je to potem možno uporabiti v eh, državah členic, eh, članicah. In eh, naprimer, če bi želeli organi pregona ali oblasti imeti dostop do teh prstnih odpornosti, odtisov. Potem se sprašujemo tudi, ali je res uporabno, da imamo tako zbrane vse biometrične podatke za eh, potnike oziroma imetnike teh dokumentov. Potem tudi je tudi eh, stroške ki se na to nanašajo, eh, glede na uporabnost in ali so ali gre za stroškovno učinkovitost v primerjavi z uporabnostjo. Ne bi smeli eh, tudi ne eh, se opredeliti še za več biometričnih podatkov, dokler ne razjasnimo eh, teh, teh vidikov in zato, da lahko ugotovimo, ali je to moč ali je to moč pregledati, da ne prihaja do eh, napak, potem kakšna je stopnja zanesljivosti, kot v primeru starejših in otrok in podobno. Hvala. Za dve minuti, gospod Zil. Ja, Hvala. E, gospod predsedujoči, pozdravljam to priložnost e, e, razprave v parlamentu in tu so tudi naprimer agencije za nadzor na mejah, potem vsi tisti, ki se ukvarjajo z varnostjo in vse to mora biti v, v spredju. Leta 2004 je parlament sprejel standarde, varnostne standarde, ki na področju biometrike Amerike je takrat prišlo do več vprašanj eh, in sicer eh, vprašanj, ki se nanašajo na eh, sam sistem. Komisijo bi vprašal, ali so njihove študije naprimer pokazale, da se na ta način lahko doseže višjo stopnjo, višjo stopnjo zanesljivosti, varnosti in tudi kakšna je učinkovitost na ravni stroškov. Potem kakšne pobude so sprejeli za reševanje teh problemov za odkrivanje naprimer lažnih eh, dokumentov ali pa eh, ko gre naprimer za izgubljene potne listine. To so tiste grožne, s katerimi se soočamo. In ne na zadnje, eh, ali se tehnologija dovolj hitro spreminja, da eh, tu eh, lahko, da lahko sledimo vsem izpopolnenim tehnikam, ki jih uporabljajo sami storilci kaznjivih dejanj. In sicer zato, da lahko zagotovimo čim, bolj, čim večjo neprodušnost, če lahko tako rečemo, meja v Evropi stopi pred kriminalce. Hvala v imenu komisije za tri minute, komisarka Malstrom, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Ta študija, ki jo zahtevate, ki naj se osredotoči na prstne otise, eh, je nekaj, kar je eh, ta Evropski center za raziskave eh, začel eh, izvajati in da bi lahko izvedli znanstveno analizo, se mora raziskovalni center eh, nasloniti na prstne vtise, ki jih je potrebno vzeti dvakrat v eh, tekom dveh let. To lahko le zagotovijo države članice in sicer, da, da posredujejo podatke, ki se nanašajo na njihovo lastno državo. In potem Prav tako pa je bil uporabljen portugalski postopek za to, eh, da bi dosegli čim boljši rezultat v okviru eh, te analize. Umestni, eh, umestno poročilo bo predstavljeno maja meseca s preliminarnimi izho, izidi, ki se nanašajo na prstne otise otrok in to umestno poročilo bo predstavljeno Evropskemu parlamentu eh, do roka, ki je juni mesec. Rezultati pa naj eh, potem tudi posredujejo celovite informacije, tudi glede izvedljivosti uporabe eh, teh pristopov za identifikacijo. In ne nazadnje bo tu vključena tudi ocena, ali so biometrične tehnologije tisto, kar je moč učinkovito uporabiti v primeru otrok in um, poročilo, končno poročilo bo na voljo maja meseca 2013. Eh, Kar zadeva tehnični vidik, ki se nanaša eh, na eh, biometrične potne liste, prišlo je do spremembe tehničnih specifikacij potnih listov na podlagi sklepa in tu je rečeno, da je, da je potrebno sklepu priložiti tudi posebno, posebna navodila, eh, ugotavljati tudi skladnost potnih listov, tehnične specifikacije. Eh, ta sistem skladnosti je eh, redna procedura in ta skupni raziskovalni center pa je poročeval o dodatnih preizkusih, čip pol na potnih listih, eh, vendar je to potekalo na prostovoljni osnovi, le tako eh, to lahko poteka. Eh, med državami članicami in komisijo potem poročilo, ki se nanaša tudi na nizozemski postopek, če ne bo skladnosti, bodo sprejeti ustrezni ukrepi. In, Vse to jemljemo zelo resno. Čim bomo pripravljeni, bomo o tem poročali parlamentu. Kar zadeva zadnje vprašanje, ki se nanaša na pridobitev avtentičnih listin. Zavedamo se to vrstnega ponarejanja in goljofije. O tem bomo poročali čim preje, poročali torej o rezultatih te študije in o možnih ukrepih za odpravljanje teh nepravilnosti. Ähm, hvala. Sedaj govornik v imenu političnih skupin. Díaz de Mera, dve minuti za ELS. Hvala lepa. Eh, eh, hvala eh, tudi Carlosu in Ta uporaba biometričnih potnih listov pomeni tudi soočanje z nekaterimi eh, problemi, zlasti pa ranljivost, ki smo jo opazili v življenjskem ciklu eh, teh eh, listin. Tu so tehnični sistemi nadzora na mejah, vendar pa mora tudi tehnologija, sama tehnologija izdajanja potnih listov temu slediti. Potem so tu še razsežnosti, kot je spoštovanje eh, zasebnih pravic, potem eh, vidike, kot so organizirani kriminal in terorizem, vse to neposred, pomeni neposredno grožnjo za državljane. Zato je potrebno ukrepiti eh, proces informiranosti, zagotoviti oziroma zagotoviti večjo varnost za te listine, večjo zanesljivost. posledično eh, to pomeni, da je povsem utemeljeno izvajati analize zlasti s pričo velikega, velikega števila ponarejenih eh, listin. In eh, tu je bil podan rok za to in sicer junija meseca. Če investiramo v usposabljanje odgovornih ljudi, je eh, potrebno predvideti tudi potrebno eh, opremo in kadre v ta namen. In sicer tu ne bi smeli na noben način eh, ogrožati pravic imetnikov potnih listin. Sicer pa gre Eh, tudi za, ko gre za zbiranje podatkov, ki se nanašajo na otroke. Eh, to pogledno eh, čakamo še na analizo. Ta odločitev portugalske, da, da zagotovi večjo zanesljivost teh postopkov, pozdravljam. Hvala. Gospa Gijom je naslednja. Hvala, gospod predsedujočem. Pozdravljam pobudo te razprave danes tukaj, kajti tako lahko ponovno govorimo o naših preokupacijah glede biometričnih potnih listov in zato, da bi izboljšali varnost potnih listin in posledično varnost državljanov. Deset odstotkov eh, teh eh, potni, eh, francoskih potnih listov, kot se je skazalo, naj bi bilo ponarejenih, kako si lahko lahko naprimer predstavljamo, eh, kako si lahko predstavljamo, da so ti biometrični potni listi najboljši način. Ko prosim, nekoliko počasneje pravi predsedujoči. Obljubljam vam, da bo tako. Zato bi morali biti še bolj previdni in sicer eh, zato, da eh, ne bi zaradi pravzaprav teh prizadevanj na drugi strani eh, izgubili veliko na samih eh, pravicah. Eh, pogosto gre tudi za obskurne interese, ki so za temi nameni, naprimer ovajanje telesnih skenerjev in tako dalje. Vsi, vsi ti industrijski lobi bi želeli priti do, do uvedbe teh, te opreme. Kot vemo, Eh, da zato moramo pravzaprav biti zelo budno bedeti nad to vrstnimi tveganji. Eh, hkrati pa, pa je potrebna, potrebno uskladiti na eni strani uporabnost teh, eh, teh biometričnih listov z na drugi strani zagotavljanjem drugih pravic. Eh, ko gre za uvajanje teh novih pravil na nacionalni ravni, dobivamo od komisije tudi eh, koristna navodila, zato že nestrpno pričakujemo poročilo, ki bo pripravljeno. Hvala, gospa Gvijo. V imenu skupine Alde, gospa Infeld, za eno minuto. Yes, hvala, predsedujoči, gospod komisar. Veliko je že bilo povedanega o kakovosti prstnih otisov in različnih postopkov. Tu bi rada sprožila še drugo vprašanje in sicer upravičenost eh, do uporabe biometričnih potnih listov oziroma te metode v eh, potnih listih. Naprimer, eh, pri nas se je pokazalo na nizozemskem, da je tisto, kar je bilo podano kot razlog. Namreč eh, ponarejanje in eh, lažne listine, da je bilo to nekaj, kar je bilo ugotovljeno samo med 20 do 40 primeri v državi, kjer eh, je 17 milijonov 17 milijonov prebivalcev. Zato se sprašujemo, zakaj ta sistem, ki je tako drag, ki ima številne pomankljivosti, zakaj ga je potrebno uvesti na tako eh, skromni osnovi, eh, s tako ma, eh, malo utemelitev. Zato pričakujemo analizo. No, no, no. Hvala. V imenu zelenih ima besedo gospa Štanoka za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo zadovoljni smo eh, s teo analizo, o kateri je bilo eh, govora in eh, lahko rečemo, da je ta uredba 22.52 dobrodošla in nadaljni razvoj. Sicer pa Eh, je potrebno povedati, da zeleni menijo, da je predlog komisije, da se uvede dvoje parame parametrov eh, zlasti glede sorazmernosti in varnosti in dodane vrednosti, pomeni za nas, eh, da gre za nekaj pomembnega, zato da se zaščitimo pred zlorabami, da dobimo boljše varstvo podatkov in To je že bilo rečeno 1. Decem, decembra 2004 v eh, tem parlamentu in zah, eh, hvaležni smo gospodu Koelju za njegovo pobudo za razpravo o tem vprašanju. Hvala. Hvala. Naslednji govornik v imenu EFT. Eno minuto, gospod Zobro panie przewodniczący otóż e, danes e, dopoldne je potekala razprava o trgovini za ljudmi ki je zelo e, čustveno vprašanje kajti za mnoge ženske in otroke zlasti ima to tragične posledice če zaostrimo nadzor na mejah povečamo varnost na naših mejah, naredimo vse, kar je možno, da preprečujemo zlorabe, ponarejanje dokumentov na in eh, da so ti, eh, skratka, da se ljudje z njimi izkazujemo na mejah, da bo to omogočilo, da vsaj zadržimo nezakonito trgovino za ljudmi. Tudi to biometrični potni listi, eh, eh, listi tudi dajo veliko upanja. Poročilo pa kaže eh, tudi na to, da obstajajo številni problemi, zlasti, ko gre za kodiranje, uporabo čipov in tako dalje. Potrebno je zboljšati tehnologijo. Dziękuję, kolega. Hvala, kolega. Gospoda Šegedija ne vidimo v dvorani. Dobro, Potem smo prihranili minuto in pol. Naslednji govornik je za dve minuti gospod Busotil. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, uvedba teh biometričnih potnih listov, njen namen je, da se pravzaprav oteži ponarejanje uh, potnih listov, zato da lahko naši državljani laže potujejo. Če tudi vemo, da eh, je prišlo tudi v primeru biometričnih potnih listov do nekaterih problemov in to je razlog, eh, eh, zakaj smo sklenili zaprositi komisijo, da opravi analizo teh problemov. Danes lahko že vidimo, kakšne so možne rešitve za te probleme. Mejni nadzor, kot lahko ugotovimo, je zelo občutljivo vprašanje za naše državljane. E, potem vprašanje, kot so nezakonito priseljevanje, njihov vstop v Evropo, potem odpiranje ali zapiranje naših meja, vse to seveda ima posledice. In naši državljani so, pogosto, so nam pogosto pokazali, da moramo biti zelo eh, previdni glede teh vprašanj. Potem tudi glede Schengna. Eh, tu eh, je ekspertiza ljudi kot Carlos Coelja, potem tudi to, kar dela Frontex in biometrični potni listi so pomemben del te varnostne eh, razsežnosti. Zato je v našem interesu, da zagotovimo, da so te biometrični potni listi učinkoviti in da jih ni moč zlorabiti. Menim, da če bomo skušali rešiti te težave, eh, ki so bile ugotovljene v okviru študij, da bomo lahko to s pridom izkoristili, eh, to bo uprit, to bo uprit tistim državljanom, ki so pošteni in spoštujejo zakon. Hvala. Hvala, kolega. Naslednja govornica, eno minuto dobite, je gospa Childers. Gospod predsedujoči, po sprejetju standardov, ki se nanašajo na varnostne eh, vidike in biometrike, je eh, Irska prvič uvedla te potne liste, z njimi začela 2006. In sicer zato, da bi bolje zaščitila eh, ljudi pred eh, lažnimi eh, dokumenti. Tu je šlo zato, da to pomeni potem tudi boljšo povezavo med sadnim potnim listom in ugotavljanje identitete imetnika, imetnikov teh potnih listov. In prihajalo je je, kot vemo, do eh, ponarejenih eh, potnih listov eh, in zdi se, da naprimer v primerjih, ki so bili navedeni za Palestino in Izrael, naprimer, da je bilo ugotovljeno, da je vendarle te potne liste težko ponarejati potem je šlo tudi še za druge države eh, članice, ki so imele težave. To je razkrilo šibkosti eh, v varnosti, lahko bi prišlo do podobnih situacij in komisija bi morala eh, te preokupacije parlamenta resno vzeti. Hvala lepa. Hvala. Naslednja govornica, dve minuti, gospod Anželili. Spodbujanje prostega pretoka ljudi prek meja Evropske unije je odnegdaj bila prioriteta Evropske unije, pa tudi uveljavljanje varnega evropskega prostora. In to je bil tudi namen, zakaj je leta 2006 parlament sprejel poročila gospoda Koelja v zvezi z biometričnimi potnimi listi. Na podlagi eh, tega eh, načela je to pomenilo, da imajo tudi otroci pravico do svojih potnih listov, ne pa da so Eh, v potnih listih svojih staršev. To naj bi bil eh, varnejši sistem, gre pa za načelo ki eh, ni zanesljivo v primeru otrok, ki so mlajše od 12 let, kajti njihovi prstni otisi ali pa prste otisi otrok, otrok mlajših od 6 let ne omogočajo, popolne, nadza, ne omogočajo ugotovitve uh, Eh, identitete eh, osebe, potem eh, tisti, ki so naj, najranljivejši, ki so še najbolj izpostavljeni, naprimer trgovini za ljudmi, pomenijo, da je še posebej potrebno pogledati, katere študije so že bile izvedene ali še morajo biti v smislu večjega varstva mlajših otrok. Hvala lepa. Naslednja govornica, dve minuti ima na voljo gospa Matjo. Hvala, gospod predsedujoči. Dragi eh, kolegi, eh, Tu je potrebno eh, najprej povedati eh, glede te eh, številke lažnih potnih listov, ki naj bi bili obtoku v Franciji. Tu moram povedati, da Francija to jemlje zelo resno. Resno jemlje tudi vsa to vrstna kazniva dejanja. In če se zlorabi identiteto, je, to pomeni tudi kazen 15 tisoč evrov. In, prefekture eh, so eh, lahko dobile tudi dodatna sredstva za boj proti tem kaznivim dejanjem. Eh, in poleg tega pa še poseben sistem za izdajanje potnih listov, sistem, ki je sedaj še okrepljen in potrebno Eh, je eh, to tudi zagotoviti po dematerializirani poti, zato da se čim bolj izognemo vsakršnim tveganjem za eh, poneverbe in goljufije. Potem tudi glede utemeljevanja stalnega prebivališča. Tudi tu smo se zauzeli za čim večji nadzor, v ta namen smo uvedli črtno kodo. In potem, naprimer, konzultirali zbiranje različnih eh, listin, možno, eh, možno ugotavljanje lažnih dokumentov in eh, tu je potem tudi dejstvo, da se dvakrat zahteva prisotnost imetnika, najprej ko zaprosi za potno listino in ko jo dvigne potem v primeru izgube potne eh, stistene in tako dalje. Takoj bom zaključila. Francija želi tudi povedati organom zlasti Interpolu, takoj sem bom končala, eh, glede izgubljenih ali, eh, ali ukradenih potnih listov, zato da to ne bi bilo predmet ponarejanja in zlorab. Hvala lepa. Hvala, predsedujoči je prekinil govornico. Hvala. Sedaj prehajamo na postopek HDI. Pet govornikov se je prijavilo. Herr Mikolažik, herr Kelly, herr Zemke, herr Obermeier und anschließend herr Luhan. Ti so se torej prijavili. Najprej gospod Mikolašik. Danke schön.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 Vprašanje zanesljivosti in učinkovitosti biometričnih eh, potnih listov, to, vedno, to se še nadaljuje v Evropski uniji, nismo še našli dokončne rešitvi, če tudi eh, nekatere države uporabljajo te potne liste že več kot pet eh, let. In tu so tudi potni listi, ki vsebujejo biometrične podatke, imajo čip. To naj bi pomagalo preprečevati ponarejanje potnih listov. Ne glede na to pa eh, se ocenjuje, da eh, je mogoče ponarejeno celo na milijone potnih listov, zaradi lažnih dokumentov, kar dokazuje, da biometrični potni listi niso dovolj za ugotovitev eh, pravzaprav istovetnosti eh, in identitete. Eh, podpiram sprejetje striknih pravil ne le za potne liste, temveč tudi za vse postopke za izdajo teh potnih listin. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je gospod Kelit, eno minuto ima na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Danes do povdne smo sprejeli sporazum med EU in ZDA v zvezi s prenosom podatkov PNR. To naj bi naredilo varnejše potovanje za vse in vsakogar. Zato me skrbi, ko sem slišal prej, da je 10 odstotkov francoskih potnih listov ponarejenih, čeprav se kolegica s tem ne strinja. Ne glede na to, kakšen je točen podatek, ampak Tisti, ki imajo ponarejene potne liste, so verjetno uh, kriminalci, vsaj velika večina med njimi. In lahko torej nas skrbi, da uporaba teh ponarejenih potnih listov uh, bo pripomogla k celi vrsti uh, eh, kaznjivih dejanj, od trgovanja z ljudmi do uh, terorizma. Kolegica z Jerske pravi, da je prišlo do ponarejanja eh, potnih listov pri nas, preden se je uvedli biometrični podatki, pomeni, da je sedaj to težje delati. Hvala. Gospod Semke, naslednji. Bardzo chciałem podziękować. E, paszporty biometryczne wprowadzane są. Najlepša hvala, predsedujoči. Biometrični potni listi imajo nek smotar in zasledujejo nek cilj. Cilj je otežiti življenje in gibanje kriminalcem ampak videti je, da ni nič boljšega kot so biometrični podatki za to, da dosežemo ta cilj. Ampak očitno je, da tudi te dokumente je moč ponarejati. Storilci kaznjevih dejanj lahko tako kode kot tudi čipe zlomijo in vstopijo vanje. In preprečevanje tega je naloga organov kazenskega pregona v državah članicah. To je jasno. Ampak, ko sem si ogledal podatke in poročilo komisije, sem opazil, da tukaj ni podatkov ne Frontexa, ne Europola, dveh zelo pomembnih eh, subjektov na tem področju. Hvala. Hvala, da ste se držali tudi časa. Gospod Obermajer, eno minuto imate. Hvala, predsedujoči. Upali smo, da bodo novi biometrični potni listi preprečili eh, ponarejanje, ustvarili več varnosti potnikom, ampak že to, kar smo slišali v zvezi s Francijo, en milijon eh, ponarejenih potnih listih nas lahko skrbi. Tudi v ZDA so uvedli takšne potne liste, vendar žal nekaterih prstnih otisov ni moče. Eh, Eh, strojno prebrati, pomeni, da niso uporabni. Zlasti pri starejših in pri otrocih je težko a, eh, te podatke ustrezno unesti v potni list. Biometrični potni listi so ponovno nekaj, kar so nam poslali iz ZDA, da bi se a, eh, borili proti terorizmu. Študija, ki traja tri leta, še ni dokončana. Rezultati bodo morali biti podlaga za nadaljne ocene, ali so ti biometrični potni listi koristni ali ne. Hvala. Hvala. Gospod Luhan je zadnji v tem postopku, kajč dejaj. Hvala, gospod predsedujoči. Biometrični potni listi so nekaj, kar prebivalci niso zlahka sprejeli, pa to še vedno ne sprejemajo zlahka. Nihče jim ni pojasnil, zakaj so potrebni. Videti je, da so prstni odtisi zelo pomembna metoda, pa kljub temu imamo celo vrsto goljofij, veliko uh, instrumentov uporabljajo storilci kaznjivih dejanj in na ta način pridejo do teh podatkov. Kradejo podatke tako kot pri kreditnih eh, karticah. Hekeri tudi podatke, ki so na biometričnih potnih listih lahko uh, pridobijo. Zato je treba uh, javnost obvestiti o tem, kaj so ti potni listi in kakšni so varnostni ukrepi. Preveriti je treba, ali lahko v prihodnosti razvijemo sistem, s katerim bodo lahko elektronsko uh, ustrezni inštrumenti uh, eh, prebirali te podatke, tako da bomo lahko takoj ugotovili, ali gre za goljofijo ali ne. Hvala. Kolega. Hvala, kolega Luhan. Sedaj pa na koncu dajem besedo še enkrat eh, komisarki gospe Manström. Hvala, predsedejoči. To je pomembna razprava. Če govorimo o varnosti dokumentov, govorimo o temeljnih eh, človekovih pravicah. Če govorimo, eh, torej o tem govorimo o učinkovitosti teh potnih listin. Prav je, da razpravljamo danes, čeprav boste šele junija dobili dokončne rezultate te študije veselim se ponovne razprave z vami takrat, ko bomo te rezultate imeli. Kar zadeva lažne eh, vstopne izhodiščne dokumente, seveda nas to skrbi. Nimamo nekih natančnih podatkov, mislim, da so podatki, ki jih slišimo eh, takole, eh, pretirani. Res pa je, tudi Europol in Frontex bosta morala posredovati ustrezne podatke ko je bila sprejeta uredba o biometričnih potnih listih, eh, v eh, njej ni bilo predvideno eh, evalviranje uporabe teh potnih listin. To pa je sedaj odločna želja Evropskega parlamenta in komisija se bo tega resno lotila. Hvala torej za to razpravo. In upam, da bom kmalo ponovno lahko prišla nazaj k vam in vam predstavila koristne rezultate, na podlagi katerih bo možna nadaljna razprava. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Razprava o tej točki dnevnega reda je tako zaključena. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer vprašanje za ustni odgovor za razpravo in sicer vprašanje svetu. Gre za razmitev moči z omenjimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike oziroma SKP. Prva, ki ima besedo za dve minuti, je gospa Köstinger. Vielen Dank, Herr Hvala, gospod predsedujoči. Na začetku naj izrazim svoje začudenje, da nikogar od sveta ni tukaj. Zdi se jim očitno nepotrebno, da bi prišli danes sem. Vseeno, hvala za to, da bomo lahko uh, sedaj govorili o zelo pomembni temi. Gospa Köstinger, oprostite, da vas prekinjam. To je vprašanje svetu, sveta pa ni tukaj, da bi poslušal. Zato predlagam, da bo, prekinemo za nekaj trenutkov in ugotovimo, kje se je izgubil svet. Seveda bomo začeli za časom, ki ga imate na uh, voljo. Kan man nur raten, wo der Rat ist, ne? Tako sedaj mislim, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko in sicer za vprašanje za ustni odgovor svetu, ko gre za razmejitev območij z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike oziroma SKP. Gospa Köstinger je prva, dve minuti imate. Hvala, gospod predsedajoči, hvala tudi svetu, ki se je na koncu le pojavil. Mislim, da gre za zelo pomembno in delikatno temo, ki je pomembna za Evropski parlament, ki želi eh, razpravljati o tej temi